Eh, Dobro jutro. Kmalo bo 10 čez 9. Um. In začeli bomo z našim delom. Zapisnik eh, se koordinatorje ste dobili, če do konca današnjega sestanka ne dobim pripomp, bodo sklepi koordinatorjev sprejeti. Prihajamo na prvo točko dnevnega reda ki smo jo predstavili širjen na danes, gre za izvolitev prostega mesta podpredsednika našega odbora. Še enkrat eh, ugotavljam, da je ob začetku zakonodajnega obdobja, da so se vse politične skupine dogovorile, kako zapolniti ta mesta. Socialni demokrati so se odpovedali mestu podpredsednika v tem odboru zaradi tega, imamo predsednico ELS, podpredsednico zelenih, podpredsednika ALDE, podpredsednika GUE in podpredsednika EFD-ja. Iz EFD-ja. Tako je bilo, to so pravila, to je bilo soglasje, ki smo dosegli v parlamentu in ne vidim razloga, da bi morali v našem odboru vse skupaj postaviti na glavo. Kolega, ki prihaja, je član politične stranke, ki mogoče ni nujno evropsko entuzijastična, ampak eh, če bi danes kandidiral socialni demokrat iz eh, Finske, bi veljali enaki pogoji kot pri tem kolego in sicer, da sodi socialni demokrat iz Finske k tistim, ki so zavrnili pomoč za Grčjo. To torej ne igra nobene vloge, država je zelo pravilna naše hiše in potrdili kolega z aklamacijo ali pa mora šest kolegov dati predlog za tajne volitve. No, bo kdo postavil ta predlog, Hano, ti verjetno ne, Marija. Gracias. A ver, yo creo que... Prav. Mislim, da lahko glasujemo tega ni treba delati eh, tajno, dvignili bomo roke in stvar je rešena. Pravkar ste povedali nekaj o političnih skupinah, eh, iz katerih prihajajo podpredsedniki. To seveda drži. V političnih kampanjah so se pojavljala vprašanja pri teh ali onih, eh, kar pa zadeva rasizem, eh, sovraštvo do tujce in podobno. Tukaj smo zelo mm, daleč vsak sebi, ampak tukaj ne želim sproščati neke razprave, zato lahko glasujemo z dvigom roke. Ne moremo glasovati z dvigom roke, lahko z aklamacijo volimo ali pa tajno. Tako je zapisano v našem statutu, tega ne morem spremeniti. Marija. Marija. No, nimam pri sebi ustreznih dokumentov, ne vem, a to drži. Če to drži, morala se bom pač zanesti na vaše besede. Vedno, ko smo prosili za neko glasovanje, se je to glasovanje izvedlo. Nekaj drugega je seveda tajno glasovanje po elektronski poti z karticami. Prvič slišim, da ne morem eh, zaprositi za glasovanje z dvigom eh, rok, eh, če gre samo za klamacijo ali pa samo tajno. No ja, na vsak način se moram zanesti na to, kar pravite, ampak želim, da v zapisnik zapišete, da želim to preveriti, ker se mi zdi to nekoliko čudno. Marija, steht eindeutig im Artikel. V 191. členu drugem stavku piše, če eh, število prostih eh, mest eh, ustreza za število kandidatov, je mogoče te izvoliti za klamacijo. Drugače, ali, torej če nimamo več kandidatov, ali pa na zahtevo šestine članov to poteka tajno. Če najdeš eh, šest članov tega odbora, potem lahko glasujemo tajno. Marija. Eh, Opravičujem se, ker zapravljam eh, vaš čas, ampak želim samo to preveriti. Tukaj gre za primer, da imamo druge kandidate. Potem bi lahko predlagali kandidata, bomo imeli dva kandidata. Se se ne spoznam tako zelo dobro s temi pravnimi določili. Želim samo, da nekako rešimo situacijo, če se pač eh, ne strinjamo vsi. Vsi vemo, zakaj gre tukaj. Zdaj gre pač za to, kako glasovati in pokazati, kako bo glasoval. Za nič drugega ne gre tukaj. Še enkrat lahko preberem, kaj piše v statutu. Na zahtevo šestine članov gremija poteka glasovanje oziroma imenovanje v tajnem glasovanju. Če najdete šest eh, ljudi, potem lahko date predlog za tajno glasovanje ali daješ uh, predlog za tajno glasovanje? Želiš tajno glasovati? Da. Kdo je za tajno glasovanje? Štirje. No ja, ne proti, štiri ni dovolj, potrebujete jih šest. Torej, lahko gremo naprej. So en vichtiger punkt. Darf ich die Kollegen jetzt bitten, den prosim, da glasujemo o tem, da gospod Teho nadomesti gospoda Sonika, ki je odšel. Prosim, da ga potrdite z aklamacijo. Prosim, da zasedete mesto ob gospodu Biskiju. S tem smo opravili s prvo točko in prihajamo na deseto točko našega dnevnega reda. Gre za stališče parlamenta o predlogu proračuna za leto 2012. Kaj ste rekli? No, a côté de la place, madame. Ob, ob mestu gospoda Biskija, ne na mestu gospoda Biskija. Pardon, la commission culture, j'ai l'impression. So, wir haben jetzt den Ravno odboru za kulturo, se mi zdi. Deseta točka dnevnega reda, naš poročevalec eh, na to temo je kolega Lokigard. Gre za proračun za leto 2012, kot ga je spremenil svet. Gospod Lokigard, izvolite. Danke schön. Um, this is uh, my... Hvala lepa, to je sem že drugič poročevalec tega odbora za proračun. Lani nam je uspelo v končni verziji doseči naše z 2 milijoni za doseženo izkočenje in 3 milijoni za šport. To je seveda dobro, čeprav ni čudovito. Nekateri pravi, da to ni dovolj. Nekateri pravi, da je to korak v pravo smer in oboji imajo prav. v lanskem letu. Uh, also into this year. Uh, also this year. Tako kot lani je letos uh, aktualno varčevanje, morali se bomo omejili, omejiti. Na eni strani moramo spoštovati eh, težko gospodarsko realnost, po drugi strani pa se moramo boriti za povečanje naših eh, proračunskih eh, linij. Janoš Levanovski je to dilemo, po mojem mnenju, zelo dobro opisal. Gre za zelo občutljivo balansiranje, treba je zagotoviti ustrezne ukrepe ob varčevanju. Vemo, da se moramo leto še bolj osredotočiti in eh, natančno vedeti, kje bomo postavili naše prioritete, potem pa moramo stajati na tem, da bomo dobili denar zato moramo prerasporediti nekatere eh, dodatna sredstva v posamezne proračunske vrstice. Naj vas opozorim na Evropsko strategijo EU 2020, EU 2020, da bo uspešna samo, če bomo vanjo investirali. Trenutno države članice nimajo dodatnih sredstev, da bi investirali v izobraževanje. In to je seveda tudi če v krug, v katerem smo se znašli. Treba je namreč zagotoviti delovna mesta za prihodnost. Splošni poročevalec za proračun oziroma poročevalka gospa Balzani želi, da bi z proračunom eh, ustrezali ciljem strategije EU 2020. Eh, je tudi za oziroma govori v prid eh, vseživljenskemu učenju in zato bo to za nas eh, prioriteta to leto. Že drugo leto ni dodatnih sredstev za podporo eh, Evrope 2020, 4,5 odstotkov povečanja za vse življenjsko življenje je samo zaradi večletnih eh, programov in inflacijo. Za nič več ne gre to povečanje. Torej ne gre za dejansko povečanje. Enako velja za vse ostale naše proračunske vrstice. Samo ena proračunska vrstica je doživela povečanje, to je mladina v, mladi v gibanju, 5 milijonov povečanja, kar je seveda zelo dobro. Vse to tudi prispeva ciljem strategije EU 2020. Ampak žal je to edino povečanje to leto. Več dna ne moremo zahtevati za izobraževanje, ki je ključ za našo prihodnost. toliko nasplošno, naj nekaj povemo o postopku. Lansko leto smo imeli prvo leto z novim letnim proračunskim postopkom v skladu z Lisbonsko pogodbo. Večina od nas se bo spomnila, da je šlo za popolno zmedo. Naš božič je že bil ogrožen in dogovor smo dosegli tik pred zdajci, tik pred božičem. Letos bo prišlo do še ene spremembe, še enkrat. Predlog komisije bomo dobili, oziroma sveta bomo dobili zelo pozno, konec julija. In ker nas bo večina takrat na počitnicah, so se koordinatorje odločili, da bomo v odboru kultura glasovali o proračunu 14. julija. Spremembe bodo samo v angliščini in o njih bomo tudi glasovali samo v angliščini, ker ne bo časa za prevod. Kot poročevalec iz odbora za kulturo bom dobil mandat, da pripravim vse eh, amadmaje našega odbora in eh, pripravil tudi osnutek eh, z pačevalnimi ukrepi sveta. Junija bomo imeli istočno razpravo o proračunu in takrat vam bom predstavil moje predloge sprememb eh, in potem bomo dobili rok za vložitev vseh eh, predlogov sprememb. Svet lahko oklesti predlog proračuna komisije. V določenih primerjih ne bo potrebe po vlaganju predlogov sprememb in imam horizontalni mandat od vas. Če pa želite dati svoje predloge glede osnutka proračuna komisije, jih morate dati v angleščini, o njih pa bi glasovali v julijo in jih potem vključili v sistem v septembru, ko bomo dobili dokončne številke sveta. Se vam zdi to enostavno? Ne, ampak zdaj sem vam zadevo razložil in upam, da jo razumete. Kar zadeva mnenje glede proračuna, bo to kratko besedilo z 5-6 odstavki, tako kot lani. Pripravil bom osnutek do začetka julija. Še nekaj ka pilotnim projektom. Odbor za proračun je zaprosil za pripravo. Notranji rok v kulturi je bil ta torek, sekretarjat bo projekte posredoval sekretarjatu odbora za proračun 2. junija, potem bo to poslal na komisiji, ki nam bo podala svoje komentarje. Pripravljalne aktivnosti in eh, pilotni projekti morajo biti vključeni v običajne proračunske vrstice. To je zelo pomembno vedeti da ne bomo zašli v težave. In še moje stališče, kot že rečeno, menim, da bi morali delati na tem, da dobimo povečanje za vse življenjsko učenje. Tukaj se moramo sredotočiti, če želimo kaj doseči. Želim si, da bi naredili tudi nekaj na področju športa. Imamo kar nekaj dobrih pilotnih projektov na področju športa. Ko bomo dobili komentarje komisije, bi morali spet sesti skupaj in se dogovoriti glede enega ali dveh predlogov, ki imajo podporo vseh nas. To bi bil moj vod k tej temi. Večja bo podpora, več možnosti imamo, da to spravimo skozi na koncu. Komisija pa mora predstaviti ambiciozen program za šport, kar si vsi želimo ne bom omenjal druge, pro, drugih programov, naj samo povem, da ne smemo dopustiti nobenih eh, krčen našega proračuna. Mislim, da moramo na tem strajati, glede na predlog komisije naše proračunske vrstice prispevajo k eh, strategiji EU 2020 in predstavljajo dodano vrednost. So sprijeti tudi eh, so sprejete tudi strani splošnega prebivalstva, tako da moramo na njih strajati. Hvala lepa. Naj še enkrat povem, da smo lahko zadovoljni s predlogom komisije in se strinjam, da moramo na njem strajati. Ne vemo, kakšne spremembe bo predstavil svet. Ko jih bo, se bomo z njimi morali ukvarjati. Če želi svet ostati verodostojen, pogosto se to sploh ne sprašuje. Ampak, če bi, potem bi moral dati več denarja za določene na področja, predvsem za vse življenjsko učenje. Prav. Pripomba glede na to, da dobivamo veliko prošen za posebne dogodke. Ti, pos, te posebne prireditve, posebni dogodki eh, so pogosto na področju športa. No, naš eh, športni del je že tako ali tako zelo skromen, tako da se trudimo dobiti denar od vse posod in mislim, da tega proračuna ne bi smeli porabiti za neke posebne eh, dogodke, ampak bi v te, ta športni okvir spravili vse, kar je bi lahko bilo pilotni projekt, ki bi kasneje se razvil v pravi športni program. Te posebne preditve, posebni dogodki, ki so pogosto športne narave. Eh, bo treba nekako vključiti v proračunsko vrstico za te posebne preditve, ki predstavljajo svojo proračunsko vrstico. Nekateri kolegi so že eh, vložili prošnje za posebno olimpijado, kot eh, ano, takola včeraj, ali pa zimske športne igre in podobno. To so vse dobre stvari, vendar nas ne sve spraviti z poti naših eh, pilotnih projektov. To so namreč enkratne priložnosti. Rok ste že dobili za vložitev predlogov spremen komisiji. Lahko posedujemo samo to, na kar lahko gledamo kot na dejanski pilotni projekt. Včeraj ali pred včeraj je potekel rok, sekretarjat je zbral predloge, ki jih bo sekretarjat posredoval komisiji. Komisija si bo pogledala kaj bi bilo najbolj primerno za to, da se tudi ustrezno izvede. Oziroma, sekretarjat mora to pregledati, preden bomo to vložili. Nima smisla, da vlagamo ne vem koliko predlogov, pa noben ne bo šel skozi. In o tem bomo še govorili pred glasovanjem. Kar pa zadeva te posebne dogodke, posebne preditve, o tem bomo morali govoriti posebej, ko bomo govorili o proračunskem eh, planu. In tu se bo že kaj našlo. Kolega Belec se je javil. Ja, gospod predsedujoča, najlepša hvala. Bom pravzaprav zelo kratek, lahko samo podprem to, kar pravite. Naša politična skupina tudi podpira to, kar je bilo pravkar povedal eh, gospod Lokigard. Bistvena področja, ki so za nas pomembna ki se pomenila tudi za strategijo EU 2020. To podpiramo, tukaj moramo zagotoviti nadaljne financiranje, tudi za vse življenjsko učenje, izmenjavo, mlade v gibanju in tako naprej. To je pomembno in mislim, da bi morali v ta področje še več investirali, zato da bi zagotovili izpolnitev ciljev strategije EU 2020, da bi lahko ustvarili možnosti za nove delovne mesta. Zato si želimo, da bi financiranje tukaj uspelo. Celo obžalujem, da nimamo posebnega proračuna za šport, razen pripravljalnih aktivnosti. Upajmo, da bomo to lahko nekako uredili. Ne strinjam se popolnoma s tem, kar je povedala predsedujoča. To je tudi že nek signal za večletne programe, ki že potekajo nekaj časa. Mislim, da bi se zdaj morali zauzemati za to, da dobimo eh, polnokrni program za šport. Šport je učinkovit instrument tudi za čezmeno sodelovanje, zato da okrepimo evropsko kohezijo in se borimo tudi pod, proti različnim zdravstvenim težavam. Da naša proračunska struktura je pokazala, da zadeve dobro delujejo, torej vse življensko učenje, programi za mlade, to vse deluje, zato bi morali poskrbeti za to, da, da ohranimo te postavke in jih ne premešamo. Mislim, da bi morali ohraniti strukture, ki dobro delujejo. Nasplošno pa naša politična skupina predlog, kot je bil dan, podpira. Frau Pagliadelli kolegica Paljadeli. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej moram povedati, da je za proračun pristojna gospa Balcani. In gospod Lokegard je drugič poročevalec za to sama, pa se prvič udeležujem tega postopka, zato mi vse skupaj ni popolnoma jasno, imam pa nekaj izkušenj iz eh, moje države za proračunom. Želim si prizadevati za to, da bi dosegli cilje, ki smo jih slišali tudi od eh, mojih predgovornikov, s katerimi se popolnoma strinjam. Eh, področje 3 v temo sodi tudi kultura in izvržvanje. 1,2 odstotka skupnega proračuna je zato predvidenih. 0,5 za družine v skupnem proračunu. E, to se bo nekega dne moralo spremeniti. Zdaj imamo veliko gospodarsko krizo in kot e, Grkinja še posebej dobro vem, kaj to pomeni. Morda ni pravi čas eh, za povečanje na tem področju, ampak gre za pomembne zadeve za družbo in gre za pomembne stvari, s katerimi se ukvarjamo v našem odboru kultura, izobraževanje. To že samo po sebi prispeva nekaj k gospodarstvu, zato moramo za to zagotoviti tudi ustrezna sredstva. Zelo pomembno pa je tudi da najbolj uspešne programe Erasmus, Erasmus Mundus, pa tudi program za vseživljenjsko učenje ohranimo. Tukaj nimamo krčenja sredstev, hvala Bogu, tudi eh, kar zadeva mlade v gibanju, tudi tukaj imamo zagotovljena proračunska sredstva. Potem imamo tukaj program medija, ki žal ni doživel povečanje sredstev. K temu sodi tudi televizija in Evrops, ki kino. Tukaj bomo morali okrepiti naša prizadevanja, saj ugotavljamo, da je kultura lahko nasplošno dobro urodje za izvajanje gospodarskih politik in krepitev konkurenčnosti. Zato moramo strajati na tem, da bodo ta področja eh, bolj podprta. Kultura in izobraževanje sta pomembni področji za prihodnost Evrope in moramo narediti vse, kar lahko, tudi zato da aktiviramo prebivalstvo, ki bo potem sodelovalo v teh programih. Poskrbeti moramo za to, da bo denar, ki je na voljo, tudi učinkovito uporabljen. Vsi ti programi so pa dobri za Evropo kot taki in upam, da bom dobro sodelovala z kolegom Loki Gardom in da bomo dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Eh, Kolega Fisas. Muchas gracias, eh, señora presidenta. Quería agradecer al señor Lokegar el trabajo que está haciendo. Hvala lepa, gospa predsedujoča, tudi sam se zahvaljujem poročevalcu za to delo, seveda to ni nikoli hvaležno delo. In kolega se trudi, da bi dobili kar najboljši proračun za naše dejavnosti. lahko podamo še kakšne predloge. Naj povdarim to, kar sta povedala predsednica in uh, gospod Beled glede športa. Mislim, da ne bi smeli dopustiti projektov, ki so omejeni za eno leto, za te posebne prireditve, letne dogodke. Imamo posebno proračunsko vrstico. Dobil sem namreč vprašanje v tej smeri in eh, sam sem ugotovil, da je treba to spraviti v proračunsko vrstico, ki je za to predvidena. Lahko pa bi podprli določene dolgoročne projekte, ki bi jih potem vključili v eh, proračun za naslednja leta, ti enkratni dogodki, kratkoročni dogodki, pa ne sodijo vsem in še enkrat se zahvaljujem pripravljalcu mnenja gospodu Lokeje Kartohano. Hvala lepa. Tudi samo ugotavljam, da. smo dobili, kar smo dobili, kolega Loki, kar ti je opravil zelo dobro uh, delo, tukaj nimam pripomp. Uh predlagam, da sledimo temu, kar je povedala predsednici glede pilotnih projektov. Tukaj gre za težišča, ki si jih moramo postaviti sploh eh, v časih, ko denarja primanjkuje. Kar zadeva te enkratne dogodke, te prireditve, moramo zagotoviti, da bomo ti dve eh, posebni prireditvi podprli, ki jih redno podpiramo. Gre za posebno olimpijado ali pa olimpijado mladih leta 2013 eh, v Romuniji. Te prireditve smo tradicionalno finančno tudi podprli, zato bi morali nekako poskrbeti, da bodo dobile ustrezno financiranje. Žal nismo dobili posebne vrstice za šport, to bi bilo idealno, če bi lahko to vrstne dogodke financirali iz posebnega proračuna za šport, ampak dokler tega ne bo, moramo razmisliti, kako financirati to vrstne prireditve. Tukaj gre za prireditve, ki so zelo pomembne, tudi ko gre za našo vlogo, ko gre za boj proti rasizmu, za boj proti. za človekove pravice, za človekovo dostojanstvo. S takšnimi preditvami lahko pokažemo, da ima vsak človek, vsak otrok, vsak eh, mladi človek pravico eh, do svojih možnosti, o tem smo govorili. Gre za področja, kjer bi morali več storiti in odbor bi moral najti neko pot za podporo to vrstnim preditvam. Drugače se pa strinjam z predsednico, da moramo dati prednost pilotnim projektom. Hvala lepa, gospod Clark in Toš. Tudi pri nas smo morali zelo krčiti sredstva in če si pogledamo proračun, ljudje pravijo, da ne razmišljajo o kulturi in športu zaradi tega, ker. Kar tukaj niso potrebne povečaje. Ampak mislim, da je nerealistično, da bi imeli mm, zvišanje sredstev za pet odstotkov, glede na situacijo, v kateri smo se znašli. Trenutno je treba hudo varčevati za to, da bi zagotovili ustrezne bilance. Zato bi pozvala člani odbora, da še enkrat pogledajo sklepe sveta. Poglejte si, kakšne potrebe vladajo v državah, članicah treba je uskladiti zadeve tudi z nacionalnimi proračuni. Ko gre za kulturo in izobraževanje, mora biti splošno pravilo, da se osredotočimo na tisto, kar dejansko prinaša neko dodano vrednost. Če želimo povečanje na posameznih področjih, eh, moramo eh, postaviti jasne prioritete za ta področja, tako da zagotovim, da bodo pobude, eh, ki jih bomo financirali, resnično prave in K temu bi spodbudila eh, tudi člane odbora, da razmislijo, kateri projekti so resnično vredni eh, podpore. Če je to na področju športa, moramo tam najti prioriteto in potem moramo najti eh, ustrezna finančna sredstva za prioritetne projekte. Hvala lepa. Hvala lepa. Je gospod Bernard Nauc tukaj? Izvolite besedo. Thank you, Mrs. Chair. <coughs> Um, Hvala lepa. Vidim, da ima predlog komisije široko podporo. Gre za kombinacijo varčevanja in pa podpori, podpore rasti. Držali smo se večletnega finančnega načrtovanja za večino programov, ni bilo krčenja sredstev v primerjavi z večletnim finančnim programom. Um, čeprav je to tudi del programa komisije, mi tega nismo naredili. V enem posebnem primeru Youth in Action smo dodali 5 milijonov evrov, kajti sicer bi bilo do, sicer bi prišlo do upada, če ne bi dali na razpolago teh dodatnih sredstev. Zato smo za 5 milijonov povečali sredstva za ta program, zato da smo zagotovili, da bo naprej dobro deloval. Mislim, da je ta proračun realističen. Če bi svet skušal krčati, krčiti nekatere te postavke, potem eh, bi bilo dobro, da nas podprete pri tem, da ostanemo pri znesku, ki ga, komis ki ga komisija predlaga kot minimalni znesek. Gospod Lokegard, um, ehm, kako sem že povedal, smo uspeli povečati sredstva za Youth in Action. Uh, In tudi vseživljenjsko učenje je program, ki ima jasno dodano vrednost in ima neposredne učinke na številne glavne cilje iz strategije za leto 2020. Tako da je to program, ki prav gotovo zasluži dodatno podporo. Sedaj pa vprašanje športa. To je bilo večkrat omenjeno. Pozdravljam to, kar je povedala predsedujoča potrebno je sredstva, ki jih imamo na razpolago, usmeriti v programe, ki bodo lahko dolgoročno nekaj spremenili v, določen, v dolgoročnem smislu. Vedno je dobro podpreti posamezne ukrepe, ampak skupnostni ukrepi so prav gotovo bolj učinkoviti. Zato že pripravljamo predloge na podlagi pripravljalnega dela. Preverjamo, katere ukrepe bi lahko učinkovitost katerih ukrepov bi lahko preverili pred začetkom obdobja leta 2014. Takrat bomo verjetno dobili bolj trajen program za šport. No, o tem se še odločamo, kakor veste. In več poznanega v... čez en mesec. Kakor sem povedal, pozdravljam vašo podporo za večino programov, ampak res je, da moramo ostati realistični, moramo se osredotočiti na celo vrsto strani. Eh, in eh, to, da ste izbrali vseživljenjsko učenje kot program, ki je potrebna dodatna podpora, prav gotovo dobra odločitev. Gospod Lokagard, samo nekaj pripomp v zvezi s tem, kar je bilo povedano prav tako podpiram idejo, da se je potrebno sredotočati na dolgoročno vrednost na, podlag, na področju pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov. Navezal se bom na to, kar je povedal kolega Takula. Pomembno je, da vse skupaj dobro poteka, preden se začne nov okvir. Izteka se obdobje za pripravljalno delo pri programih za šport. Sedaj smo v zadnjem letu in jasno je, da potrebujemo nek program, ki bo lahko trajal zadnji dve leti, preden se začne naslednji večletni finančni okvir. Upam, da se bomo v odboru dogovorili o dobri rešitvi in pripričan sem, da nam bo skupaj to uspelo. Eh, mislim, da me podpirate, da podpirate moje stališče, to me veseli in obljubljam vam, da bom si zelo prizadeval za to, da bi dobili dovolj sredstev. Samo naj se dopolnim, nisem omenjal marš, te znašajo v 3A 150 milijonov evrov in pa 15 milijonov evrov v naslovu B. No, to ni veliko, ampak bomo videli, kaj bomo lahko naredili s tem denarjem. Hvala, gospod Lokagard. Ne vas spomnim na to, da imate vsi ta dokument odbor za kultura in izobraževanje, gre za proračunski postopek za leto 2012. Ta dokument je zelo uporaben, lahko vidite, kakšne postavke imamo, lahko vidite, kaj je predlog komisije. Ta predlog je upisan, tako da lahko s tem dokumentom dobro delamo. Odbor za proračun je v svojem dokumentu omenil v našem imenu tudi vse življensko učenje in pa druge programe. In mislim, da je to dokument, ki ga morate obdržati. To je nekaj, kar morate imeti vse do naslednjega proračunskega obdobja. Eh, pozabil sem vas, eh, pozabila sem vas opozoriti na to. Ta dokument je resnično zelo uporaben. Pa nekaj sem želela povedati gospe Meklarkin. Pravzaprav ste bili nekoliko protislovni. Najprej ste rekli, nič ne moremo narediti, zato ko so vse države tako revne. Eh, potem pa ste rekli, da je potrebno ukrepati tam, kjer vidimo dodano vrednost. In sama mislim, da eh, na področju našega dela obstaja samo dodana vrednost. Tukaj ne gre za noben luksus. Prepričan Pripišana sem, da nam bo uspelo, vem, da mora vaša država varčevati, ampak ne smemo varčevati pri izobraževanju. In tudi to, kar počnemo za kulturo, je čudovito. Film Kraljevi govor ne bi nikoli ugledal luč sveta, če ga ne bi podpiral program medija. Zato moramo vsi razmišljati o tem, da pri našem delu zastopamo tudi nacionalne interese, ne samo eh, interese naše mladine, interese um, izobraževanja, gre tudi za eh, promocijo kulture, tudi britanske. Smo na koncu točke 10. Ob 10. uri naj bi se začela predstavitev. Eh, če nihče nima nič proti, potem bi lahko morda že sedaj začeli s to predstavitvijo. Najprej pa vas sprašujem, če ima kdo govor na zapisnik eh, včerajšnjega sestanka koordinatorjev. Potem je ta zapisnik eh, sprejet. Ima kdo kaj proti, če že sedaj začnemo z predstavitvijo? Ne. Dobro, potem pa začenjamo z eh, predstavitvijo izobrazba in prikrajšana mladina. Na to predstavitev smo povabili številne predstavnike. Imamo Jarmilo Brozikovo, ki je učiteljica na sekundarni poklicni šoli v Kromaricu na Češkem. Kje je gospa? Uh, je gospa Brozikova tukaj? Nije še. so. Ja, je tukaj ali je ni? Dobro, potem je z nami Marie Donelan Griffin, ki je uh, eh, ravnatelj, uh, eh, ki je. Um, direktorica eh, šole County Dublin VEC, potem je z nami Helen Tervin, ki je ustanoviteljica IMC šole ob vikendih na nizozemskem. Kem in z nami je tudi Murat Maidi, ki je član upravnega odbora Youth Euro European Youth Forum. Ja, ker vseh teh govornikov še ni, bomo počakali do 10. ure, imamo 10 minutni premor, vidimo se ob 10. uri. Strokovnjaki še niso z nami in to je razumljivo, kajti predstavitev je bila predvidena za 10. uro. Morda lahko spijete skodelico kave in se potem vrnete čez 10 minut. Hrčeš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 Cher ami, asseyez-vous. Kolegice, kolegi, prosim, sedite. Da hinten sitzen kann man sie gar nicht sehen. So, ich darf dann die Anhörung zu dem. Začenjamo z um, predstavitvijo izobraževanja in prikrajšana mladina. Povedala sem že, da je z nami Jamila Brosikova, ki prihaja iz Češke, Marija Donel eh, Griffin, ki je iz Irske, Helen Tervin iz Nizozemske. In čakamo še na mladiniča iz Avstrije, Murat Mahidi, ki prihaja iz eh, Evropskega foruma mladine. Z nami je tudi Adam Pokorni iz Evropske komisije. Lepo pozdravljeni, je vodja enote za izobraževalne programe in programe Comenius. Eh, Adam, morate misliti na to, da bomo Comenius potrebovali tudi po letu 2013. Samo kot namik. Sedaj začenjamo z to predstavitvijo. Vsak strokovnjak ima na voljo 10 minut. Na to bomo imeli krok vprašanj in odgovorov, približno 50 minut, odvisno od tega, koliko bo vprašanj. In prosim kolege, da se pri vprašanjih osredotočijo na določeno temo in da ne sprašujejo vsega od A do Ž. Pa tudi komisiji bomo dali besedo. Še neka tehnična opomba. Predstavitev se prenaša po eh, internetu in kamera je vedno nastavljena na govornika, ki uporablja mikrofon. Zato vas prosim, da vsi, ki ne govorite, izključite svoje mikrofone. Prav tako je potrebno izključiti mikrofon, ko nehate govoriti, sicer bo kamera še vedno stala osredotočena na vas. Danes in včeraj smo že govorili o tem, da strategija za leto 2020 veliko govori tudi o izobraževanju, o mobilnosti mladih, o tem, da je potrebno zmanjšati delež otrok, ki zgodaj zapuščajo šolo iz sedanjih 20 odstotkov na 10 odstotkov. In tej pri tej predstavitvi se bomo osredotočili na integracijo otrok s posebnimi, program, s posebnimi potrebami in pa težavami. Potem se bomo osredotočali tudi na enake priložnosti za vse in pa spet na zgodnje zapuščanje šol. No, sedaj pa dajem besedo Jamili Brozikovi, ki je profesorica na srednji poklicni šoli v mestu Kromeric. Imate besedo. Eh, Gospe in gospodje, sem zelo vesela, da sem lahko prišla sem. Sem profesorica na šoli za hotelistvo in storitve v Komeriču. Uh, v mestu s 30 tisoč prebivalci, 300 km stran od Prage, oziroma 200 km stran od Dunaja. Že kar nekaj časa se ukvarjam z mladimi s duševnimi težavami, sodelujem tudi v mednarodnem evropskem projektu, ki se ukvarja z integracijo mladih mentalnih bolnikov v poklicne šole, v tem primeru za hotelirstvo. integracija takšnih bolnikov v šole se je začela šele nedavno. V času komunističnega režima so duševne bolnike nekako skrili med družbo. Komunisti so pač želeli predstaviti, da komunistična družba nima nikakršnih težav. No, potem pa je prišlo do državnega udara leta 1989 in situacija se je počasi začela spreminjati. Duševno prizadeti so bili končno prepoznani tudi v družbi in tudi družba je začela ugotavljati, kakšni so njihovi problemi, predvsem drugačni kot problemi drugih ljudi. Danes vsi prizademo za to, da bi izboljšali njihove razmere, tudi materialne ampak če jim damo sredstva, jim v bistvu damo samo ribe, ne, treba jim dati trnek, tako da se bodo lahko naučili loviti ribe. In ta trnek je dostop do izobraževanja. Školska zakonodaja iz leta 2007 določa, da imamo vsi pravico do izobraževanja. To velja tudi za državljane s večjimi okvarami. Integracija v šole, v celoti ali pa deloma, je sedaj vedno bolj uspešna. Ampak ne popolnoma. Sedaj bi se osredotočila predvsem na to, um, s čimer se sicer ukvarjam, torej na vključevanje duševnih bolnikov v um, srednje šole. Samo 17 odstotkov duševno prizadetih uspe dokončati običajno izobraževanje v čas med 15 in 17 letom. Pogosto marsikdo ponavlja šolsko leto. Tisti, ki niso zaključili običajnega šolanja, pa imajo običajno možnost, da um, odidejo na poklicno šolo za dve leti ali pa se izučijo za naprimer um, vrtnarja, kmeta, zidarja, um, pomočnika v bolnišnici ali kaj podobnega. Tako tudi obene pridobijo čim več teoretičnih znanj. No, paradoksalno pa je to, da poklicne srednje šole, ki pripravljajo učence za takšen poklic, v bistvu lahko tudi ponujajo najboljše možnosti za mlade zaključevanje v šolo. Trenutno je problem v tem, da jim ne omogoča zadosti začetnih izpitev za vključevanje. Naša šola je sodelovala tudi v mednarodnem projektu za razvoj eh, šolanja. Tri leta je trajal ta evropski program Comenius, skupaj s francosko šolo Akašon, skotrejsko šolo iz Italije, iz Firenc in pa drugimi partnerji smo sodelovali na tem področju. In naša šola je torej naredila prvi korak na to neznano področje. Naš prvi cilj je bil, da pospešimo vključevanje otrok z davnim sindromom v družbo poskušali jim omogočiti čim boljši dostop do izobraževanja in delovnih mest. Zakaj torej otroci z, Downo, z Downovim sindromom? Med vsemi duševnimi prizadetimi so ravno oni tisti, ki so najbolj primerni za hotelistvo in podobne storitve. Kajti tukaj ne zahtevamo kakšnih zelo posebnih, specifičnih tehničnih znanj. Po drugi strani pa je dobro, da so ti otroci z Downovim sindromom zelo um, ustrežljivi, zelo družabni in se radi smejo. Torej so zelo primerni za službe v hotelirstvu. Sedaj v zadnjem času smo se tudi zabeležili nekatere korake naprej na področju medicine, a to še ni dovolj. Naj navedem primer otroka z Downovim sindromom, ki smo ga pri nas vključili v individualiziran program, kjer je sodeloval z našimi učitelji. Sprejeli smo ga v našo šolo. Tri leta je obiskal, obiskoval našo šolo skupaj z drugimi, ki so se izobraževali za hotelirstvo, za restauracije in podobno. In eh, tretje leto je celo uh, um, imel tudi prakso v restauraciji. Zelo rad se je smejal in zato je tudi rad pritegnil nove stranke v restauraciji. Ti otroci z davnim sindromom naredijo veliko krak naprej pri izobraževanju, um, pri usposabljanju. On, na primer, se je odlično naučil streči v restauraciji, um, delati koktele, naprimer, prav tako pa se je spoprijateljil s svojimi kolegi. Vedno bliže je bil tudi strankam. Obenem pa smo mu ponudili tudi nekatere teoretične um, načine izobraževanja, kot naprimer angliščino in računalništvo. Potem je odšel še na izobraževanje v Francijo in pa Italijo. Prisotnost tega otroka je zelo pozitivno vplivala tudi na druge v razredu. Njegovi sošolci so mu pomagali pri praktičnem pouku in skupaj so se veselili njegovega napredka. On pa jih je naučil, kako biti čim bolj občutljiv do drugih in kako bolj razumeti druge. Torej, V tem projektu smo sodelovali tri šole. Ta projekt smo želeli sicer še razširiti, pa nam nažalost to ni uspelo. Na koncu se je otrok vrnil v svojo inštitucijo. Predvsem želim pa pečeti to, da bi potem po koncu programa um, ta otrok z davnim sindromom um, ne prevzel prejšnjih navad. Problem je tudi v tem, da ni zadosti zaščitenih delovnih mest za take otroke. Po češki zakonodaji ni mogel dobiti takšnega delovnega mesta. Ministrstvo za delo mu tega ni uspelo zagotoviti. Njegov profesor mu je sicer na koncu dovolil, da ponovno pride na svojo šolo in da sodeluje s svojimi kolegi. Na koncu so se v šoli vendarle odločili, da tudi temu otroku z danes sodelom omogočijo, da se vrne na šolo in da um, sodeluje v nekaterih drugih vrstah pouka. sedaj upamo, da bomo tem otroku zagotovili čim boljšo prihodnost na nekem delovnem mestu. Vemo, da smo dali tudi nekaterim drugim staršem otrok z davnim sindromom um, nekaj upanja. Upam, da bo še kdo drug lahko prišel v našo šolo, upam, da bomo tudi komu drugemu še omogočili boljšo prihodnost. Upamo, da bomo nekoč lahko ugodili čim več družinam, ki želijo takšno pomoč pri izobraževanju. Upam, da nam bodo pri tem pomagali tudi češki um, organi oblasti. Upam, da bomo torej čim bolj pospešili vključevanje duševno prizadetih v naše šole. Prav tako želimo bolje povezati šole, ki se ukvarjajo s tem. Upamo, da bodo tudi delodajalci kvalo začeli podpisovati delovne pogodbe z predstavniki duševno prizadetih. Upam, da bomo delodajalce motivirali k temu, da bodo um, zaposlili takšnega um, zaposlenega. Torej želimo čim bolje omogočiti um, boljšo povezavo med izobraževanjem ustanovami in pa delodajalci. Upam, da bodo tudi druge šole sledile našemu zgledu, da bodo tudi druge omogočile podobno izkušnjo um, otrokom z davnim sindromom in seveda tudi vsem drugim duševnim prizadetim. Vemo, da Prešeno prizaditi ne morejo toliko kot drugi prispevati k um, gospodarstvu posamezne države, ampak lahko pa nas marsikaj drugega naučijo. Lahko nas naučijo tega, kako spoštovati raznolikost ljudi in kako um, spoštovati druge ljudi. Prav tako nas lahko naučijo večje strpnosti um, do drugih in nas naučijo tega, da bo naš svet manj nevaren. Hvala lepa za pozornost. Merci, madame Brosikova. Hvala lepa, gospod Brosikova. Torej, prosite svoje češke kolege, da se tudi oni začnejo ukvarjati s tem. Ja, že dolgo časa se ukvarjamo s tem, um, želimo nagovoriti češki parlament, pa tudi sveda um, zelo vesela sem, da sem to lahko menila v Evropskem parlamentu. Ja. Tudi s češkimi kolegi iz Evropskega parlamenta se bo pogovarjala o tem. Tu gre predvsem za tehnično težavo, se mi zdi. Ampak najprej treba spremeniti način razmišljanja. Ne bomo o tem govorili, poznaje. Sedaj pa, pa Griffin. Um, Pozdravljeni, sem izvršna direktorica sveta poklicnih šol v okrožju Dublin. In uh, Tudi sama bi želela predstaviti poklicni sektor na Irskem, ki ponuja enak kurikulum kot druge šole. Dublin eh, ima 26 uh, eh, srednjih šol, uh, več kot 60 tisoč učencev, 10 naših šol je označenih kot šole za prikrajšane učence in prav tako uh, ta svet pomaga voditi 8 drugih šol. Ja, oprostite, govorim hitro, ker uh, sem včasih bila učiteljica. Um, e Prav tako pomagamo upravljati osem drugih šol za prikrajšanje v našem območju. Prav tako sem bila svetovalka in pa ravnateljica v eni izmed takšnih šol in pa bila sem ravnateljica verske šole, ki ni bila za prikrajšanje učence. Danes bom govorila o nacionalni situaciji na Irskem in pa o mojih lasnih izkušnjah. Evropska unija ima celo vrsto programov za to, da bi jim pomagali doseči strateške cilje Lizbonske agende in eh, dva ključna cilja sta napredovanje, demokratizacija, izobraževanje in pa socialno vključevanje. These policy goals. Socialno vključevanje je bistveno pri doseganju teh ciljev. Poročilo PISA govori o tem, da vključujoči šolski sistemi poskrbijo za večjo učinkovito šolskega sistema in pa za manjšo razliko med eh, posameznimi učenci, ki prihajajo iz različnih socioekonomskih ozadij. Eh, irska družba se hitro spreminja eh, in soočali smo se z velikim porastom prebivalca, prebivalstva. Eh, dejansko pa eh, izobraževalne eh, možnosti niso bile nikoli večje kot sedaj. Prav tako smo dosegli visoko gospodarsko rast in gotovo zaradi napredka v izobraževanju profitira tudi irski delovni trg. Vendar pa seveda gospodarska rast sama ne bo izničila revščine ali pa neenakosti med socialnimi razredi. Uh, Eh, na Irskem imamo velike razlike med, med prihodki posameznikov in eh, to se odraža tudi v šolskem sistemu, ki ni vse vključujoč. Um, ena izmed največjih težav je ta, da so učenci, prikrajšani učenci uh, osredotočeni v posameznih šolah in to potem uh, še poveča vse te probleme. Uh, Eh, starši lahko izbirajo šole za svoje, eh, za svoje otroke in dejansko nekateri otroci grejo mimo neke druge šole na poti do svoje šole, tako da obstaja tudi izbira oziroma zavračanje določenih šol. Eh, študija iz leta 1999 je ugotovila, da 50 odstotkov njihovih učencev prihaja iz eh, srednjega razreda in pa v poklicnih šolah pa je ta številka samo 25 odstotkov. In še zlasti so te razlike pomembne zaradi prikrajšene mladine in pa zaradi celotnega zavrževalnega sistema. V zakonodajnem in političnem okviru je prišlo do velikih razlik za prikrajšene osebe od konca leta 1999 od konca 90-ih let. Eh, izobraževalni akt je zagotovil, da bo izobraževanje na voljo vsah osebi, ki živi v tej državi, tudi oseba, ki ima določeno eh, posebno potrebo ehm, ali posebne učne potrebe. Tej zakonodaji je sledil tudi zakon o osebah za posebnimi učnimi potrebami leta 2004 in pa entitlements of persons and agencies, they nevertheless stop short of being rights. In pa zakon o invalidnosti. Um, seveda pa je vedno to odvisno od virov, ki so na razpolago in kakor veste, trenutno na Irskem nimamo na voljo veliko virov. Um, in to je postalo še bolj akutno zaradi trenutne gospodarske krize. Vseeno pa je prišlo do porasti števila otrok s posebnimi potrebami ali z invalidnostjo, ki se, ki se mm, upisujejo v običajne šole. In eh, tako kot na češkem imajo tudi pri nas eh, učenci s posebnimi potrebami dostop do vseh šol. Eh, od, oddelek za eh, izobraževanje in pa posebne veščine eh, skuša tudi prilagoditi izgradbe tam, kjer je to potrebno, vendar pa tudi če šole sprejemajo. Tudi če šole sprejemajo učence s posebnimi potrebami, to ne pomeni nujno, da se ti otroci odločajo z. Ja, nič nima praviti s tem, odkud odkot prihajate, tolmači ne morejo tolmačiti, ker eh, berete. Ni treba, da preberete vse. Če imate kakšno idejo, lahko to poveste za svojimi besedami. Prihajam iz uh, mesta Kerry, kjer govorimo zelo hitro in tudi to je eh, del problema. Težava obstaja pri otrokih, ki imajo posebne potrebe eh, ne dosežejo vedno stopne končnega izpita in tudi se ne odločajo za predmete, ki so na višji ravni, se pravi, se jih ne obravnava na, drug, na enak način kot druge otroke. In eh, leta 2008 je minister za izobraževanje preučil eh, stopnjo upisa v določene šole in ugotovil je, in tukaj govorim v imenu poklicnih šol, da poklicne šole upisujejo več učencev z posebnimi potrebami kot pa verske šole ali katoliške šole. In to ostaja problem. Prav tako imamo potrebo po boljši koordinaciji naših eh, služb na lokalni, regionalni in pa državni ravni. Ehm, veliko je bilo sprememb v zakonodaji in zato nismo imeli dovolj časa, da bi šolski sistem pripravili na upis otrok s posebnimi potrebami. Osebje ni dovolj eh, usposobljeno in malo je podpore za učence s posebnimi potrebami, ko so enkrat v srednji šoli. Eh, šole se sicer odločajo za politiko integracije, ampak niso vse vključujoče. To bi pomenilo, da bi šola morala spremeniti svojo politiko, ne pa da zgolj pričakuje, da bodo se učenci s posebnimi potrebami preprosto sami vključili v sistem. Zaradi gospodarske krize sedaj eh, vlada krči denar, ki je na voljo učencem s posebnimi potrebami in eh, to še zaostruje probleme v šolah po vsej državi. ko gre za socialno neenakost, um, že več let ugotavljamo, da učenci iz prikrajšanih območij dobi, potrebujo dodatne vire in dodatne programe za to, da bi zmanjšali te neenakosti. In uh, veliko učencev sploh ne pride iz uh, osnovnih šol v srednje šole in uh, um, 2,3 odstotka učencev zapusti šolo brez uh, kvalifikacije ali brez izpita. Vlada želi nagovoriti ta problem z podpornim programom, ki se imenuje DEŠ. Eh, želimo poskrbeti za učinkovitost eh, oziroma za enakost in pa za priložnosti v šoli. Eh, se pravi, imamo dodatna sredstva, s katerimi se želimo uh, boriti proti, proti nepismenosti, proti uh, odsotnosti učencev in tako naprej. Šole se prav tako spodbuja, da naj sodelujejo z relevantnimi agencijami, zato da bi imeli bolj obširen pristop. Nedavno smo zaprosili šole tudi zato, da naj določijo svoje cilje, ko gre za uh, zadrževanje učencev. In inšpektorat tudi obiskuje šole, zato da bi videli, kakšen je bil napredek. Ampak študije so pokazale, da lahko tudi skriti dejavniki diskriminirajo učence na negativen način. In um, tudi te prakse postopoma odpravljajo naši inšpektorati. Um, Odelek za izobraževanje je ustanovil določene centre za mladino na 16 let, uh, In uh, takšne centre bi potrebovali za to, da bi lahko nagovorili tudi potrebe učencev, ki so mlajši od 16 let, predvsem dečke, ki izpadajo iz izobraževalnega sistema in za njih nihče ne poskrbi. In uh, dobro bi bilo, če bi ministrstvo imelo poseben oddelek za to. Nedavno je naš oddelek za izobraževanje objavil objavil študijo, ki kaže na to, da je zapuščanje šol doseglo 88 odstotkov. Um, Zadržanje se je znižalo tudi v poklicnih šolah, eh, vendar pa je ta stopnja nižja za moške kot za ženske in pa manjša je stopnja v velikih mestih, kjer eh, obstajajo pač večje socialne in druge razlike. Um, manj učencev pa se vprašajo vpisuje v um, višjo stopno izobraževanja. Sama sem vključena v program, ki skuša doseči, da bi več učencev iz uh, prikrajšanih območij nadaljevalo šolanje na univerzi. Ampak uh, tukaj se še ni veliko premaknilo. Se pravi, izobraževalni sistem na Irskem je še vedno uh, obstaja diskriminacija na področju spola, še vedno imamo enospolne šole potem eh, vpliva tudi uh, verski status in pa socialni status. Uh, in, uh, Nekoliko je bilo izboljšave, ko gre za učence z posebnimi potrebami, ampak še vedno obstaja veliko vrzeli. Mm, več dečkov in več učencev iz prikrajšanih območij in pa um, več eh, pripadnikov manjšin je prikrajšanih. In eh, to, da je več učencev upisani v srednje šole, še ne pomeni nujno, da so, da so ta neravnovesja zmanjšana. Tudi, ko gre za uh, eh, dodatnje uh, učne ure, uh, obstaja določene razlike. Želimo, socialn, želimo zvišati socialno vključenost uh, in želimo odpreti nove možnosti za sodelovanje v družbi. Vseeno pa obstaja propad med tistimi, ki imajo dostop do znanja in tistimi, ki so iz tega izključeni. Um, gre za števil, gre za določeno število prikrajšanih ljudi, ki bodo vedno bolj prikrajšani. No, sedaj sem zaključena in še enkrat se opravičujem, ker sem bila tako hitra. Hvala lepa, sedaj pa Helen Tervin iz Nizozemske. Mijn naam is Helene Terwijn, ik ben de oprichter van IMC Weekendschool. Dat is een. Uh... Hvala lepa. Ter torej, ustanovlja se to šolo. Za obiskovanje čez konec tedna. To je dopolnilno izobraževanje za otroke, ki živijo v prikrajšanih območjih. Želim povečati možnosti za te mlade. Bom po desetih minutah predstavila to, kaj sploh je ta šola IMC in kako izboljšujemo civilno družbo ter kako bi lahko izboljšali sodelovanje med vsemi nami. Torej, tu je dopolnilno šolanje. v času, ko so mladi stari od 10 do 14 let. Profesori jih učijo mm, o pravu, o umetnosti, o novinarstvu, o različnih poklicih. Tu ne gre samo za predavanja, ampak mladi lahko tudi obiščejo, naprimer, kakšne konkretne programe, naprimer, da idejo na radio ali kaj podobnega. Mladi se lahko, naprimer, seznanjajo s poklicom zdravnika, tako da, naprimer, opravijo nekakšno operacijo na ljudke ali kaj podobnega. Prav tako jim poskušamo približati Evropo. Torej ta šola, ki poteka čez konec tedna, obstaja šele tri leta. Pomagajo nam tudi prostovoljci. kar predvsej je teh prostovoljcev. Veliko državljanov namreč želi prispevati k izboljševanju izobraževalnih ustanov tudi za mladi, ki živijo v prikrajšnih območjih. Prav tako iz civilne družbe pridobimo tudi veliko finančnih sredstev, iz različnih fundacij ali pa podjetij tudi. Imamo tudi devet takšnih šol za dopolnilno izobraževanje. Devet šol dobiva sredstva, dobiva sredstva od podjetij v višini 2,2 milijona evrov. tudi podjetja se vedno bolj zvezujejo k večji družbeni odgovornosti in gotovo je dobra pot za to tudi to, da pomagate mladim. Podjetja namreč imajo zelo podobne prioritete kot do drug. Tudi oni menijo, da je treba pomagati prikrajšeni mladini. To lahko zelo pomaga celotni družbi namreč. Torej, kaj počnemo v tej šoli, ki poteka ob koncu tedna? Kaj pridobijo tisti, ki obiskujejo to šolo? Nekateri so morda stari celo več kot teh 14 let, morda celo čez 20 let, pa še vedno obiskujejo pouk. Obiskujejo zelo različne vrste pouka za zelo različne poklice. običajnih šolah vas ne učijo samo tega, kako priti do diplome. Mi pa vas naučimo predvsem tega, kako čim bolje izkoristiti svoje prednosti in svoje spretnosti. In tukaj mislim, da lahko um, tisti, ki obiskujejo takšne šole, pridobijo marsikaj napram tistim, ki tega niso storili. Prav tako jim lahko povečamo um, motivacijo in pa izboljšamo nekatere spretnosti, ki bi jim lahko zelo pomagale pri njihovi karieri. V vsakem primeru želimo, da je izobraževanje zelo koristno za njih. Prav tako želimo, da jim to izobraževanje pomaga tudi pri njihovem delovanju zunaj šole, torej v celotni družbi. Teh šol sicer nima po celotnem svetu. Prav tako tak puk pogosto poteka, kar v običajnih šolah nima vedno specializiranih objektov oziroma ustanov. Prav je, da bi civilna družba igrala večjo vlogo v izobraževalnem sistemu, tako da bi lahko čim bolje izkoristili potencial vseh naših učencev predvsem želimo, da bi učenci igrali čim večjo vlogo v družbi nasplošno. Zato želimo ta vidik civilne družbe bolj vključiti v običajno izobraževanje. Morda bomo tudi v Berlinu ali pa v Parizu ali pa celo v Bruslju imeli takšno šolo za čez konec tedna. Morda bi lahko imeli kakšno pilotno, pilotni projekt ali kaj podobnega. tudi v skupini liberalcev. V parlamentu so pripravljeni načrt za poletne šole na evropski ravni in tudi tukaj bi mi lahko marsikaj storili in pomagali. Torej, mladi iz Evrope bi lahko poleti sodelovali v podobnem programu, kot ga organiziramo mi, no samo, da bi tukaj imeli učence iz številnih različnih držav. To je odlična ideja, se mi zdi. Mi predvsem želimo ostati čim bolj aktivni. Želimo vsem razložiti, kako zelo pomembno je, da um, poveča možnosti za otroke iz prikrajšnih območij. Želimo, da se civilna družba bolj zanima za takšne vrste pouka. Takšen pouk želimo vključiti v običajno izobraževanje. tako da bo civilna družba bolj pomagala tudi tem prikrašenim otrokom, ne pa samo tistim, ki obiskujejo običajne vrste izobraževanja, naprimer univerze. Torej, prosim, da nam čim bolj pomagate, tako da bomo skupaj poskrbeli za to, da bo izobraževanje čim bolje povezano s družbo. No, tukaj gre za veliko več, ne gre samo za tiste, ki so um, zgodaj opustili šolane. Um, ne, stvari je treba rešiti um, že čisto na začetku. Tudi tisti, ki so stari komaj da deset let, moramo omogočiti čim boljše možnosti. In zato mislim, da moramo čim bolj povečati motivacijo teh mladih. To je zelo pomembno. Uh, to je vse za enkrat. Hvala. Najlepša hvala, gospa Tervin. Zdaj pa imamo člana odbora Evropskega mladinskega foruma gospoda Murada Mahidija, ki ga prosim za predstavitev, ker običajno o tej temi govorim v angleščini, bom tudi predstavitev poda v angliščini. Najprej najlepša hvala za prijazno povabilo, da vam predstavim poglede Evropskega mladinskega foruma glede te teme, ki nam je zelo pri srcu. Za tiste, ki nas ne poznate, Evropski mladinski forum je platforma, ki predstavlja okoli 100 nacionalnih eh, mladinskih svetov in mednarodnih mladinskih organizacij iz Evrope. Delamo z mladimi ljudmi, ki aktivno sodelujejo v družbi, izboljšujejo svoje življenje No, vi pa niste iz Irske, tako da lahko govorite prosto. E, hitreje ali počasneje? Ne berite, ampak govorite prosto, potem bo bistveno počasneje, pravi predsednica. No, ko govorimo o izobraževanju in prikrajšane ljudi, moramo vedeti, da mora družba spodbujati vse, da razvijajo svoje sposobnosti in svojo osebnost, kar zahteva močne politične ukrepe, vključno z ustreznim izobraževalnim sistemom. Žal še vedno imamo močno povezavo med socioekonomskim statusom staršev in izobraževalno potjo njihovih otrok. Ta povezava je nekaj, kar bo treba prekiniti, zaradi tega, da bodo lahko mladi ljudje z manjšimi priložnostmi razvijali svoje, vse svoje potencijale. Mi povdarjamo ta pristop, to vključuje pravico do izobrazbe, načelo, ki ga tudi upošteva Evropska listina o temeljnih pravicah. Vendar pa na vlade ne smemo gledati samo kot najmetnike pravic, ampak so lastniki tudi lastnega izobraževanja. To pomeni, da bi morali sami odločati o tem, kakšno izobraževalno pot izbrati. Lahko jo tudi spreminjajo. To pomeni, da mladi lahko sprejmejo informirano odločitev glede tega, kako se bodo izobraževali na osnovi svojih osebnih interesov in načrtov za poklic. To ne pomeni eh, nujno, da eh, ne morejo se ponovno vključiti v šolanje, potem ko so ga enkrat zapustili lahko začnejo na isti poti, lahko pa oberijo popolnoma drugo pot izobraževanja. V Evropi je determinanta za izobraževanje ekonomsko-socialni status eh, družine. To je prevladujoč faktor v Evropi, tako da vsi otroci ne štartajo z istega izhodišča. Šole so ponavadi namenjene prenosu znanja, ne, pa, ne prenašajo pa nujno uporabnega znanja in se posvečajo otrokom, kar posebej negativno vpliva na mlade ljudi iz ranljivih skupin, manjšin, migrantov. Zato jim simptom predčasne prekinitve šolanja pogosto kaže na socialne neenakosti. Prečasna prekinitev šolanja je tudi eden velikih izzivov Evrope. Dolgoročni stroški to vrstnega prekinitve šolanja so zelo visoki na dolgi rok, tako za družbo, kot tudi za same mlade. Mnogi razlogi za prečasno prekinitev šolanja so med seboj povezani, gre za marginalizacijo eh, prikrajšanih ljudi. Običajno eh, revščina vodi v prečasno prekinitev šolanja in ta ponovno v revščino. Kako bi lahko ta začarani krok prekinili? Najboljša raven, kjer se lahko lotimo tega vprašanja, je, da se približamo učencu, eh, šoli in družbi. Da bi lahko bili učinkoviti, moramo imeti ustrezne evropske podporne sisteme na evropski ravni naj postane izobraževanje transverzalna zadeva. Zato pozdravljamo prizadevanje Evropske unije z programom za nove spretnosti in delovna mesta, vendar to ne zadošča. Treba je zagotoviti, da bodo ekonomske, finančne in socialne ovire, ki preprečuje mladim ljudem doseganje višjih ravni izobražbe, odstranjene. Prav tako verjamemo, da ne smemo nikogar puščati ob robo. Prioriteta mora biti tudi vzpostaviti ravnotežje med spodbujanjem centrom odličnosti in področja izobraževanja ter mobilizacija človeških in finančnih resursov, da bi dosegli da bodo vsi učenci dosegali eh, splošne ravni izobrazbe brez diskriminacije. Zato potrebujemo izobraževalne programe, ki bodo ustrezno reformirani in bodo upoštevali te faktorje. V središču izobraževalnih politik morajo biti potrebe posameznika potrebujemo prožne oblike za zaključitev izobraž izobraževanja, kar mora biti prilagojenem potrebam mladih ljudi. Eh, predlagali bi naprimer sistem spričeval, ki bi omogočali mladi osebi, da dobi neke vrste spričevalo, ne glede na to, na kateri stopnji zapušča šolanje. Eh, kasneje pa bi upoštevali stopnjo, ki so jo dotlej dosegli. Na ta način bi lahko eh, mladi se ponovno vključili v šolanje, kdaj kasneje, če so ga prej zapustili. Poleg tega potrebujemo osebno svetovanje in učence prilagojenim programov, ki jih moramo okrepiti. Mladi ljudje morajo imeti možnosti alternativnega izobraževanja, naprimer vajeništva, prostovoljne izobrazbe, ne akademskih kvalifikacij, prav tako mora biti to šolanje brezplačno. Pomembno pa je tudi, da vzpostavim podporne sisteme, ki bodo omogočali popolno avtonomijo mladih ljudi. To pomeni, da bi vsi mladi ljudje morali dobiti priložnost, da sami izberejo svojo izobraževalno pot brez zunanjega pritiska, kar je nekaj, kar nam nekoliko manjka eh, ko dogotavljamo na Evropski platformi proti revščini in socialni izključenosti. Tukaj ne gre samo za vprašanje ekonomije, gre tudi za vprašanje pravice mladih. Sam prihajam iz eh, mladinske organizacije in jo tukaj predstavljam, predstavljam platformo mla, organizacij mladih. Zato moram povdariti pozitivni učinek, pozitivno vlogo mladinskih organizacij pri preprečevanju eh, predčasnega zapuščanja šole poleg eh, formalne izobrazbe moramo mladim dati možnost eh, za eh, večjo za boljšo samopodobo in povečanje odgovornosti za lastno življenje, povečati socialne spretnosti in različne kompetence za preživetje na trgu dela. Te spretnosti se pridobijo s formalno izobrazbo pa tudi na drug način, zato moramo kombinirati obe obliki in neformalne izobrazbene programe prinesti v šolo, tako da bo učenec v središču poučevanja. Sodelovanje mladih ljudi v izobraževanju je ključnega pomena. Pogosto lahko ljudje izoblikujejo lastno državljanstvo v šolah, lahko se počutijo bolj koristne in ne zapustijo šole predčasno, če jim damo občutek, da so nekaj vredni. Neformalna izobrazba seveda ne more eh, nadomestiti pomanjkljivosti izobraževalnega sistema, vendar pa ima svoje pozitivne vplive. Povečana podpora neformalnim oblikam učenja lahko pomaga eh, učencem, da oziroma šolam tudi, da oblikuje svoje programe, tako da bodo po volji vsem učencem. To ne bo samo pozitivno vplivalo na zmanjšanje prek časnih prekinitev šolanja, ampak bo tudi prikrajšani mladini omogočilo, da se izkopljajo iz začaranega kroga. Hvala lepa in zdaj pričakujem vaše vprašanje in se jih že veselim. In zdaj prihajamo na razpravo kolego Fisasu predajem besedo, javil se je kot prvi. Hvala, gospa eh, predsednica. Najprej bi se zahvalil štirim eh, govornikom za predstavitve, še posebej pa za njihovo delo. Kar je predstavila gospa Bozikova, se mi zdi nekoliko čudno, ta češka zakonodaja, namesto da bi eh, prizadete otroke vključevali v izobraževanje, prepričujemo njihovo eh, zaposlovanje. V Španiji je ravno obratno, pri nas imamo tudi zakone v tem smislu, ki, tega zakona ne poznam v podrobnosti, ampak institucije in velika podjetja imajo dožnost, torej tista podjetja, ki imajo določeno število zaposlenih, da zaposluje tudi osebe z telesno ali duševno prizadete osebe. Naša stranka Partido Popular v Madridu eh, ima tudi člana, ki z Downovim sindromom, ki dela na sprijemu, na recepciji, to odlično upravljanje, eden najbolj priljubljenih je naših sodelavcev v celotni stranki. Potem pa vprašanje izmenjave med osebami s posebnimi potrebami. Tudi to se mi zdi nekaj zelo dobrega in potrebnega. Mogoče bi dal pobudo in sicer verjamem v integracijo ljudi s posebnimi potrebami in tudi drugi posebni ljudi iz posebnih eh, družbenih skupin, naprimer imigrantov. Tukaj lahko porabimo orode športa. Šport je lahko doskrat koristen v tem smislu. To sem želel še enkrat povdati. Hvala lepa, gospod Trpel. Ja, hvala lepa, Doris. Sama bi postavila vprašanje našemu govorcu, naši govornici, da gre hitro, da pridemo hitro v začaran krok eh, iz prikrajšanosti težkih ekonomskih eh, razmer, težkih socialnih eh, razmer. Zato bi se želela dobiti primere. Primere za to, kako priti do mladih z različnimi problemi. Vsi poznamo problematiko mladih, ki nočejo več hoditi v šolo. Kako pridemo do njih in na kak način jih bomo zainteresirali, na kak način jih bomo spravili v kontinuiteto, kako bomo ukrepili njihovo samozavest? Na evropski ravni se vedno zanimamo za to, da bi dajali dobre primere, dobre prakse, na osnovi katerih se lahko tudi drugi kaj naučijo. Zelo bi si želela, da nam poveste, na kak način eh, se obračate na ljudi, na kak način jih pritegnete, jih vključite v te programe. Hvala. Nein, äh, nein. Zdaj sem jaz na vrsti, pravi predsednica, priključujem se temu, kar je povedal gospod Turipel. Veselili bi se kaj več praktičnih primerov. E, videli smo mm, primer e, vikend šol, pa tudi primer iz Češke, ampak zanima me, kako pridejo ti otroci v te vikend šole, šole za konec tedna. A so to tisti, ki sploh ne vejo, kaj si ne izučnejo s prostim časom? Kako pridete do teh učencev? Kaj ti drugače ima šola za prosti čas oziroma za konec sedna samo neki dodatni značaj, značaj dodatnega izobraževanja? Če je bila tukaj gospa Harkin, bi lahko govorili tudi o vašem predlogu iz Irske, ampak o kakšni drugi priložnosti se nam bo pridružila in bomo o tem govorili. Nekaj bi povedali še k mlademu Muradu Mahidiju. E, vaše pobude glede priznavanja neformalne izobrazbe je tema, s katero si že dalj časa ukvarjamo. V naslednjih mesecih in letih bomo to temo še naprej razvijali izboljšanje kvalifikacije evrov spričevala, ta namen je koliko preveč omejen na formalno učenje. Želim si, da bi bil ta evro pas, ta, to evro spričevalo, vključevalo tudi neformalno izobraževanje, če so se kje prostovoljno odrešili kakega dela, kakšnega tečaja ali česa podobnega. Tu se mi zdi pomembna tema, o kateri večkrat govorimo v našem odboru. Adam Pokorni se bo v svojem prispevku verjetno tudi osredotočil na to temo. To sem želela povedati jaz, zdaj pa prihaja gospa Hannibal. Hvala. Hvala lepa tudi vsem govornikom, ki so nam vsi podali zelo jasne in zanimive predstavitve. Vrnila bi se na to, kar je povedala gospa Trupel. Nažalost se spet vračamo na vprašanje resursov, virov. Sama sem poročevalka eh, za poročilo o predčasnem prekinitvi šolanja. In poročilo je že v končni fazi, tako da žal ne bom mogla vključiti vaših prispevkov van, morda pa v predlogih sprememb. Ne gre samo za vprašanja resursov za vaše delo, ampak za mlade, s katerimi delate. Naprimer, eden od razlogov, eden od razlogov za prečasno prekinitev šolanja je finančne narave. Sej nekaj stane, če se hočemo naprej izobraževati, a vaše države imajo kakšne podporne programe za finančno podporo mladim, tako da bi se šolali naprej. In uh, kakšno pomoč vi dobivate pri svojem delu? Zelo bi me zanimalo, kakšni so primeri vaše, konkretni primeri vašega dela. Veliko je dobrih eh, projektov in tudi vi opravljate čudovito delo. Vprašanje pa je, ali imamo dovolj ljudi, kakovostnih ljudi, da to počnejo, ali imamo dovolj finančnih sredstev. Želela bi si bistveno širši sistem z bolj univerzalnim pristopom. To je vprašanje, ki, kjer se bolj krpamo sredstva skupaj. Kakšna sredstva torej dobivate za svoje delo in pa kakšna sredstva dobivajo mladi, da se šolajo naprej? Vračam se k gospe Griffin. Dejali ste, da so v poklicnih šolah bolj eh, prikrajšani ljudje. Eh, vesela sem, da je tako. Tisti, ki so v poklicnih šolah, tam dobijo boljše možnosti, da razvijajo svoje sposobnosti. Seveda je to odvisno od tega, kako kakovostne so te poklicne šole in eh, kako se učitelji posvečajo tem učencem. Zato se mi to ne zdi nič slabega. Meni se je zdelo, da se vam, je vam zdelo nekaj slabega. Mogoče pa kvalifikacija učiteljev ne ustreza posebnim potrebam učencem. Če res smo govorili že z gospodom Biskijem in opozorila sem na to, kako pomembno je, da mladi poleg možnosti nadaljnega izobraževanja dobijo možnost poklicnega izobraževanja, v katerem se lahko sposobijo za poklic, ki ga lahko potem morda bolje opravljajo, kot če se intelektualno šolajo naprej. Mislim, da je problem pri izobraževanju učiteljev. Nisem prav razumela tudi gospeh Hannibal, čež da so šole tako drage. Se šole ne stanejo. Kolikor vem, je šolanje brezplačno. In nisem razum, nikoli razumela, da gre tukaj za nek posebni britanski primer ali kaj ste hoteli s tem povedati. Mi lahko, gospa Hani, bolj to razložite, potem pa lahko predamo uh, našim panelistom uh, priložnost, da odgovorijo. Sobičujem, nisem govorila o brezplačnem šolanju, ampak o teh dodatnih intervencijah, še posebej financiranja, da učenci ostanejo na šoli, prednjo zapustijo. Pogosto jo zapuščajo, ker si ne more tega privoščiti. Um, torej ne gre za to, ali je brezplačno šolenje ali ne, ampak ko delajo posebne programe, dobijo neko, neka dodatna sredstva za to. Gospa Benara pa tu. Hvala, predsednik. Hvala lepa, gospod predsednica. Sedaj se torej, tudi borimo proti revščini in socialni izključenosti. To je zelo široka platforma, tukaj lahko marsikaj vključimo. Ampak želimo konkretne ukrepe, konkretne programe. Še prej pa moramo imeti politično vizijo. Meni se zdi predvsem pomembno to, da moramo pripraviti sisteme, kjer bomo sistem ustrezno prilagodili vsem ljudem. Najprej treba določiti sistem in potem se bodo ljudje prilagodili na ta sistem, se mi zdi. Predvsem pa ne želimo ločenih šolskih okolišov. In mislim, da so zaenkrat sistemi preveč ločeni. Naprimer v Franciji naprimer, um, eh, moj oče je delavec, živimo v revnem okolišu, moj um, prvi jezik sploh ni francočina, um, priselila sem se v Francijo, živela sem blizu Ljona in v 80-ih letih smo imeli mešane družbe, mešane šole. Torej, tam je bilo prebivalcev, veliko prebivalcev več različnih kultur, iz več družb. No in potem sem se nedavno vrnila v to mestece. In danes sem videla, da so v bistvu vsi živeli v svojih ločenih okoliših, torej nekako segregirani, ločeni med seboj. Niso bili več povezani z drugimi. Kaj to pomeni? Sisteme, ki jih vzpostavljamo v socialnih okoliših, v izobraževalnih ustanovah mora biti taki, da bodo vsi, ne glede na to, iz ki prihajajo, lahko vstopili v celoten sistem. Moramo zastaviti takšen celosten sistem. Danes imamo na voljo tudi nove tehnologije, nove instrumente, ki bi nam lahko to omogočili. Naprimer, računalniki bi lahko slepim omogočili, da imajo boljši dostop do informacij preko različnih tipov tehnologij. Imamo torej možnosti, ampak najprej potrebujemo politično vizijo. Najprej moramo um, opredeliti odprte sisteme za različne type ljudi. Ne moramo imeti sistemov, kjer vsak tip osebe živi samo v določenem, specifičnem, ločenem okolju. To je zelo pomembno, kajti skupaj moramo živeti. Um, in še nekaj bi omenila gospa Brosikova, pravi, invalidne osebe ne prispevajo k BDP-ju države oziroma k blaginji. Ne vem, to je zelo čudno slišati. Mislim, da invalidne osebe lahko prispevajo k blagostanju oziroma blaginji. Vsi lahko prispevamo k blaginji. Predvsem moramo poskrbeti za to, da bodo sistemi odprti in tako bodo lahko vsi vključili, vključeni v sistem in tudi prispevali k sistemu. Hvala. Hvala lepa za to. Sedaj pa govorci najprej, gospod Brzikova. Ja, ne obratno. Začeli bomo z mladim, eh, z mladeničem, gospodem Muradom Mahidijem in potem šli po obratni smeri. Tukaj smo slišali kar nekaj zanimivega. Poskušal bom nekako urediti vse moje misli in jih podati. Kar je vprašala gospa Trupel, kako izboljšamo samozavest, kako dosežemo mlade iz eh, prikrajšanih eh, sredin. To je za nas. Frage, za nas eh, pomembno vprašanje se sami vidimo, da ni lahko priti do teh eh, ljudi. To participacijo se naučimo že v zgodnjem otroštvu. Zato spodbujamo, da že zelo majhni otroci dobijo ta občutek za sodelovanje in jih poskušamo čimprej vključiti v aktivnosti, prostovoljstvo in podobno. Žal to ni vedno najbolj enostavno kar pogosto opažamo, je težava z komunikacijo, naprimer med mladinskimi organizacijami in socialno prikrajšanimi skupinami. To se začne že pri starših, tako da je treba najti neke možnosti poti, da to presežemo. Masi kdo to že uspešno počne, vendar pa se še pogosto soočamo z problemom manjšega finančnega okvira, ki bi ga potrebovali za delo z mladimi. Kako bi lahko ta prepad preskočili, je delo z mladimi tam, kjer se ti mladi zadržujejo, ne pa da čakamo, da mladi pridejo do nas. Tudi to je nekaj, kjer bi tudi potrebovali večjo podporo. Omenili ste tudi poklicne šole, kar ni nič slabega. Kar se nam zdi pomembno je, da ne sme biti socialno že vnaprej določeno, kdo bo šel na poklicno šolo, kdo pa na, um, nadaljeval akademsko šolanje. Tudi tisti, ki prihajajo iz eh, prikrajšanih eh, okoli, morajo imeti možnost eh, akademskega študija. Ne gre da bi samo tisti iz revnih družin prihajali na poklicne šole, oni iz bogatejših pa na gimnazije. Poklicne šole morajo imeti enako kakovost in ne smejo eh, biti nek pastorek eh, v izobraževalnem sistemu. In še nekaj, kar otežuje sodelovanje, je getoizacija družbe. To se pravi, da se oblikujejo pravi geti. In ko se to zgodi, je zelo težavno sodeležiti aktivnosti. Sam sem imel srečo, da so me moji starši eh, spravili v kroge, ki niso bili v našem okraju, kar je bilo dobro, kajti drugače sploh ne bi bil vključen v to mladinsko delo. In to na vsak način oteži celotno zadevo. To je dodatna ovira, ki bi jo bilo treba premostiti. To so moje misli. Mi pa bi želeli videti, kako boste to naredili. Eh, problem opisati znamo sami. Mi bi pa želeli od vas izvedeti, kako konkretno to počnete v vaši organizaciji, kako najdete te ljudi. Opisovati znamo sami tudi čudovito. No ja, ne morem spremeniti ničesar. Gospa Tervin, glede eh, vikend šol. Poskušala bom biti konkretna. kako izbiramo ljudi. Torej, vključujemo mlade od desetega leta naprej. Pri nas otroci čakajo v vrsti, da jih vključimo. Kako pa pridemo do njih? Še enkrat moram povedati, da so raziskave pokazale, da tisti, ki prečasno prekinejo šolanje, da so to pogosto tisti, Eh, ki pravijo, da se nimajo kaj začeti s to šolo, da jih je program absolutno ne zanima, ki se ponuja v teh šolah. In tudi to je treba upoštevati, ko izvajamo projekte, kot je šola za konec sedna in podobno. če gremo k mladim in rečemo, ta program imamo, se vam zdi zanimiv, potem bodo vsi sodelovali. Problem pri nas ni v tem, da ne bi našli eh, učencev, ki bi sodelovali v naših programov, ampak obratno, da vsi hočejo pri nas eh, hoditi v šolo. To moramo upoštevati. Mladi se radi učijo, ampak želijo se učiti v kontekstu, ki je za njih zanimiv, Lahko se strinjam s svojim predgovornikom, da je dobro sodelovati pri mladinskem delu. Marsikdo pravi, da se je treba zgodaj naučiti to, ampak z desetimi leti to še ni problem. Seveda se je treba to naučiti čim prej, ampak eh, izkušnje z eh, šolo za konec sedna nam je pokazal, da so otroci pripravljeni se vključiti, če dobijo to možnost. In če jih vključimo pri desetih letih, se z 14-15 leti vključijo v nadaljevanje programe in podobno. To lahko naredimo. Sodelovati v družbi, participirati je nekaj, kar se lahko naučimo. Čeprav je dobro, če zgodaj s tem začnemo. Začenjamo v zgodni poberteti in to je dober čas za zainteresiranje otrok za marsikaj. Nekdo je omenjal neformalno eh, šolanje, neformalno izobrazbo. Mislim, da je zelo pomembno, da politika upošteva razlike. Kaj je treba naučiti najprej mlade, pisati, računati in še kaj? In kaj se morajo otroci še dodatno naučiti? Mogoče tudi posebej otroci iz. Um, ekonomsko šipkejših eh, družin ali imigranskih družin. Za nje je pomembno, da se še kaj drugega naučijo. In zelo zanimivo je, da je sploh to neformalno izobraževanje nekaj, kar marsikdo podpira. In mnogi ljudje radi vlagajo v to. To je tudi trend pri podjetjih, ki ponujajo zanimive prakse za mlade ljudi. To vsekakor predstavlja ustrezno politično odločitev, ki jo je treba podpreti. Na nizozemskem opažamo naslednje. Formalno šolanje, torej običajne šole, imajo še veliko deficitov, zato morajo šole poskrbeti za to, da bodo postale bolj zanimive. Pa tudi neformalno učenje je zelo pomembno, Lahko ga izvajam v šolah in izven šol. Na osnovi izkušenj sem prepričana, da ni v problem tem, da otroci tega ne bi hoteli, ampak da jim ne ponudimo dovolj zanimivih programov. Slišali smo tudi, kako to plačati. Tudi to je ključno vprašanje. Družba mora prispevati k temu. denar, ki ga imamo za izobraževanje, moramo uporabiti za tiste programe, ki so potrebni za mlade. Kako se mi financiramo, sem že povedala, preko podjetij in fondacij, ki financirajo našo šolo za konec tedna, kjer financiramo predvsem dopolnilno izobraževanje. Gospa Griffin. Hvala lepa. And, uh, and I think they go to Hvala za vse komentarje in vprašanja. Dejali ste, da želite slišati praktične primere za to, kar počnemo. Tri zadeve bi omenila. Vprašanje glede angliškega izobraževalnega sistema je govorilo o stroških eh, ostajanja v šoli. To velja za zelo nadaljene učence, ki bi lahko vključili v tretjo stopnjo V zahodnem Dublinu je zelo problematična eh, četrt, kjer šola poskuša delati skupaj z učenci in izpraviti na tretjo stopnjo. In nekaj, kar zelo dobro deluje, je, da imajo dostop do štipendij. To se pravi, da če ostajajo po šoli eh, in se izbožujejo naprej, dobijo šolnino oziroma štipendijo, sicer ni veliko, ampak to jim vendarle omogoča, da se šolajo naprej po šoli. Učenci so tako začeli verjeti, da lahko dosežejo naslednjo, tretjo stopnjo. In to je zdaj mogoče, ker je bila vzpostavljena ta možnost. To je sistem, ki zelo dobro deluje. Uh, Nekateri so govorili o izobraževanju učiteljev. To je seveda zelo pomembno večina učiteljev, ko pride v šole, naj bi poučevala svoje akademske predmete. Niso pa naučeni poučevati otroke s posebnimi potrebami, ki so integrirani v razrede, tudi ne učencev iz družin migrantov, ki prihajajo iz drugih eh, držav tudi niso vajeni učiti učencev z posebnimi socialnimi problemi zaradi tega, kar se dogaja v njihovi okolici. Zato je potrebno ustrezno usposabljanje učiteljev. Zato imamo programe za usposabljanje učiteljev za otroke, učenje otrok s posebnimi potrebami. Ni dovolj, da učenca postavimo v razred Vsak eh, je upravičen do kakovostnega šolanja, zato potrebujemo tudi kakovostne učence. Vsi, ki se spomnijo svojih šol, se bodo spomnili vpliv učiteljev na nje. In to velja za vse. Eden od rezultatov študije, zakaj uh, učenci zapuščajo šolo, je, da me učitelj ni imel rad. Torej, če se učitelj obnaša napačno, uh, če je napačno raznal z učenci, bodo prej zapuščali šolo. Zato je usposabljanje učiteljev izjemnega pomena in ne smemo nikoli pozabiti na čustveno eh, razsežnost pri poučevanju. Kar zadeva neformalno izobrazbo, imamo celo vrsto programov, ki jih tukaj vodimo, še posebej za tiste, ki so starejši od 16 let. Imamo zelo učinkovit to obliko izobraževanja za mlajše od 15 let od, ali 16 let. Kolegica ima prav, moramo narediti več, da jih vključimo, več moramo narediti na različnih praktičnih programih. Z mediji imamo tudi pogodbo z nogometnim klubom v bližini. Kolega iz Španije je omenjal šport kot pomembni dejavnik. Treba je uporabiti vsako uh, povezavo, ki jo imamo z otrokom, da otroke ohranimo v šoli. Problem pa je, da imamo zelo malo denarja na voljo za takšne programe, zato moramo vse čas tehtati, kam dati denar, bomo to dali v športni program ali kateri drugi program, ki je dober za mlade. Vse čas je treba odločiti, kajti v primerjavi z eh, splošnim šolskim programom je denar za druge dejavnosti zelo, zelo omejen. Učenci, ki imajo največje potrebe, ki jih poskušamo ohraniti zunaj zapora, o takih govorimo, imamo sicer na voljo malo denarja, ampak z majhnimi okrepi in z malo denarja lahko naredimo že zelo veliko. Če bi imeli več denarja, bi lahko naredili še veliko več. Hvala lepa je na koncu še gospa Bosikova. Eh, Hvala. Rada bi se najprej odzvala na tisto, kar je povedala francoska poslanka. Dejala sem, kot pravite, da dušino bolniki z lažnimi ali težjimi kvarmi ne morejo prispevati k gospodarski blaginji. Dela sem, da sicer ne prispeva k blaginji, lahko pa prispeva k družbenemu razvoju. To sem povedala. Kaj pa pripombe španskega poslanca? Delodajalci morajo zaposlovati duševno prizadete, fizično prizadete v svoje podjetja. ampak pod pogojem, da so izpolnjeni nekateri standardi in pri um, otrocih z davnim sindromom to ni tako. Prav tako lahko dradajalci izberejo, koga bodo zaposlili. Lahko naprimer zaposlijo duševno prizadetega ali pa kupijo kakšne um, izdelke, naprimer, ki so jih proizvedli takšni duševno prizadeti, ali pa plačajo višji davek. To je tretja možnost in pogosto delodajalci nažalost izberejo drugo ali tretjo možnost, ne pa prve, torej da bi zaposlili te uh, duševno prizadete, kajti to se njim zdi bolj enostavna rešitev. prav tako se pojavlja trend, da se pogosto te mlade zadržuš v šolah tudi do 15-17 leta, pa čeprav morajo ponavljati razred. In to celo pa večkrat. Tudi otroci priseljencev, ki prihajajo v takšno šolo, pogosto zapustijo šolanje prav tako ima težave tudi s ciganjo, oziroma Romi. ki pogosto ne obiskujejo šolanja. No, pogosto pa, če ne obiskujejo šol, njihovi starši ne dobijo otroških dodatkov. In včasih, ravno iz tega razloga, um, potem mladi um, obiskujo šole nekoliko dlje. No, potem pa ne razumem zadeve. Eh, ne razumem čisto dobro tega sistema, ampak kot je gospod Fisas eh, dejal, zakonodaja pač obstaja. Zakaj potem um, podjetniki ne zaposlujo takšnih ljudi, če že zakonodaja obstaja? Glede, češka zakonodaja zahteva ustrezne pravne pogoje za to, da se podpisujejo oziroma sklenijo pogodbe. To je v bistvu potem protislovje, pravi predsednica. Ja, ampak želimo večje sodelovanje med šolami in podjetji, zato da bi poskrbeli za redno izobraževanje teh mladih, torej otrok z davnim sindromom. želimo, da bi ti mladi lahko delali na poklicnih šolah oziroma v posameznih storitvah. Prav zato zahtevamo drugačno zakonodajo pri nas. Ker ti, naprimer, imem, imamo nekatere pozitivne izkušnje šole za hotelirstvo, kjer lahko mladi delajo v takšnih podjetjih, pa čeprav niso čisto ustrezno usposobljeni. Prav tako lahko pridejo tudi v našo izobraževalno ustanovo, pa čeprav niso opravili vstopnega spita. To je nekje možno, nekje pa ne, ampak mislim, da bi morali um, spremeniti ne samo češke zakonodaje, pa tudi evropsko. Gospod Tribl bi rada podala še dva čudovita primera, potem pa dobi besedo gospod Pokornik. Hvala lepa podala bi vam dva zelo prepričljiva primera iz svoje prakse glede tega, kako lahko uspešno vključimo države. V moji zvezdni državi Brimnu imamo orkestr, komorofilharmonijo Bremen, ki sodi med deset najboljših orkestrov se, in ta orkester se je preselil v socijalno prikrajšan okraj, kjer mladim omogoča, da igrajo na inštrumentih in se učijo igranje na inštrumentih, sodelujo pri koncertih v četrti, kjer potem igrajo za prijatelje in sorodnike. S tem programom imamo zelo dobre izkušnje, kajti to krepi samo zavest mladih, dobivajo izobrazbo na zelo estetskem področju in to je dober primer tega, kako je mogoče doseči z izbiro lokacije za šolo na osnovi odločitve šole dejansko eh, se vključiti tam, kjer se pojavljajo eh, socialne težave, ne pa da je orkester lociran v najbogatejšem delu eh, mesta. Drugi primer pa je primer eh, Blaumeier, ki prihaja iz psihiatričnega programa, kjer 25 eh, let že delajo z ljudmi z Downovim sindromom, z šizofrenijo, depresijo in tako naprej. Imajo umetniški atelje, kjer lahko slikajo. Eh, muzicirajo, snemajo filme, pripravili so tudi eh, film, ki so ga predstavili v galeriji slik, lahko prodajajo tudi svoje slike. To dejansko prispeva k socialni vključenosti, tako da ljudje dobijo priložnosti, ki jih prej niso imeli. Hvala lepa. Na to bi se navezala. Naj povem, da je to, kar moramo vsi doseči pri mladih, so te štiri zadeve učiti se zato, da vemo, učiti se nekaj početi, naučiti se biti in naučiti se biti skupaj. To so štiri najpomembnejše stvari, ki jih moramo doseči na vseh ravneh. To seveda ni lahko, ampak to je naš cilj. In zdaj, vse vedni Adam, beseda je vaša. Much, Hvala lepa. No, težko bom sedaj upravičil takšno predstavitev. Najprej naj povem, da je komisija omejena, ko gre za ukrepanje na področju izobraževanja. To je področje, ki je v pristojnosti držav članic, vendar pa je možno veliko narediti na evropski ravni z pomočjo programov Youth in Action, Lifelong Learning, uh, In uh, prav tako je možno združiti države članice ter jim omogočiti, da se naučijo druga od druge pri odpravi težav v zvezi z obraževanjem. Zahvaljujem se današnjim govornikom, da so nam ponudili tak dragocen pogled v to široko območje, ki postaja vedno bolj politično pomembno na evropski ravni. Če se gledate strategijo za leto 2020 v primerjavi z Lizbonsko strategijo, je ena izmed glavnih sprememb ravno osrednja teža, ki se jo daje izobraževanju. Gre za dva cilja iz mečesi, ki so posvečena izobraževanju. Gre tudi za sisteme enakosti, ki želijo zmanjšati zgodne zapuščanje šol. Razlog za to je tako ekonomski, kakor tudi socialni. Gre za to, da so naše družbe bolj raznolike, da obstajajo demografski pritiski, starajoča se družba konkurenčno, številno močnejše na globalni ravni in zato si ne moremo privoščiti, da bi zapravljali talent, da bi imeli sisteme, ki bi preprosto izključevali ljudi zaradi njihovega socialnega ozadja. In eh, to je kontekst, v katerem delujemo na evropski ravni v zvezi s temami, ki so bile danes omenjene. Naj izpostavim neko točko, ki jo je omenila gospa Griffin. Povedal, govorila je o irski zakonodaji in o omejenih virih, ki jih ima na razpolago. Eh, res je, ne moremo podpirati zelo dragih sistemov v času gospodarske krize z neomenimi sredstvi, vendar pa strošek te možnosti, da se s temi vprašanji sploh ne bi ukvarjali, so še višji. Eh, gre za izgubljeno mladino, za izgubljene prihodke, za izgubljeni prispevek eh, gospodarske rasti in to stane veliko več, kot pa, če se zgodaj poseže v proces izobraževanja otroka. To je eno izmed ključnih sporočil. potem naslednje glavno sporočilo izhaja iz vsega dela, ki ga upravljamo na tem področju. Čeprav gre za probleme izobraževanja, um, gre za to, da to ni problem, ki bi imel samo ki je samo izobraževalne narave in tega problema ljudi s posebnimi potrebami ne moremo odpraviti samo eh, skozi izobraževanje. Moramo si ogledati primere, ki jih je podala gospa Trupel. Najti moramo možnost, kako vključiti vse ljudi, ne samo skozi izobraževalne sisteme. Želel bi spostaviti štiri področja, kjer delujemo. Prvo je bilo že večkrat omenjeno, gre za zmanjšanje števila zgodnega zapuščanja šol. Svet ministrov je v zvezi s tem prejšnji teden sprejel priporočila, ki so povdarila pomen obširnih strategij, ki bi pokrile ne samo izobraževanje, ampak tudi uh, socialno zdravje, skupnostno politiko in tako naprej. Poudarili so, kako pomembno je analizirati podatke v zvezi s tem, kaj se dogaja v državah članicah. Uh, ne vemo, kje prihaja do zgodnega zapuščanja šol in zakaj. Nimamo dovolj podatkov o regionalni ravni in pa potem uh, načini posredovanja, ki so najbolj učinkoviti, so preprečevanje, to ima upraviti za sistemi, ki ne obsojajo ljudi, da nadaljujejo na poteh, ki se jim ne zdijo primerne za njih. Potrebno je odpreti sisteme za, za širše vsebine, ne samo za uh, uradno izobraževanje, ampak tudi za dejavnosti izven šolskega izobraževanja, naprimer šola ob vikendih, eh, šport. Gre za način vključevanja ljudi, vključevanja ljudi v izobraževanje, ki dejansko ne izgleda kot izobraževanje. Obstaja tudi sodelovanje med eh, poslovnim svetom in pa med šolami in tudi tukaj lahko najdemo veliko dobrih primerov. Na ta način lahko vidimo, da je izobraževanje dragoceno in da to ni samo nekaj, kar zahtevajo učitelji v šolskih sistemih. Dejansko je to nekaj koristnega za prihodnost ljudi. Če si ogledamo poročilo Hannibal iz tega mm, odbora, eh, ta, to govori o tem, da bomo spostavili skupino, kjer bodo sodelovali države članice za to, da bi poskrbele za izvajanje teh priporočil. Druga tema, ki ni bila omenjena, je zgodnja oskrba otroških pacijentov. Um, Gre za pomen uh, vzgoja otrok. Poročilo, ki je bilo nedavno sprejeto, osvetljuje ta problem in povdarja kako pomembno je izboljšati dostop do sistema. Gre za vprašanje, kako vključiti ljudi, zagotoviti moramo, da bodo storitve ponudene na ta način, da ne bodo odvrnile tistih, ki jih ravno najbolj potrebujejo. Te storitve morajo biti privlačne tudi za tiste, ki imajo določene zadržke do uradnih sistemov. Če zgodnja vzgoja otrok ni dobra, potem ima to lahko zelo škodljive učinke. Če je vzgoja kakovostna, gre za velike koristi, gre za velik mm, povračilni učinek teh investicij. Naslednje področje, ki bi ga želel omeniti, je vključitev priseljencev in manjšin, Romov. Kakor veste, smo leta 2008 um, objavili zeleno knjigo, ki se ozrotoča na to vprašanje in želimo vzpostaviti tudi politično omrežje, zato da bi sistemi postali bolj prožni. Gre za naslednji izziv, kako bi lahko izobraževalni sistemi bolje se soočali z velikimi razlikami, ki se pojavljajo med učenci zaradi uh, zaradi migracij, zaradi socioekonomskih razlik, kako bi lahko vse te strukture spodbujali ljudi, ki prihajajo iz različnih ozadij, kako lahko tukaj povečamo možnost uspeha. In zlasti gre za velik izziv, eh, ko gre za Rome. To je verjetno manjšina, ki je najbolj prikrajšana na evropski in pa na globalni ravni. Eh, svet je sprejel prejšnji teden na predlog komisije strategijo o romih eh, z seznamom prioritet. Eh, gre za to, da je potrebno zmanjšati zgodnje zapuščanje šol med romi, potem potrebno je zagotoviti, da bodo romi kot, preostala, kot preostalo prebivalstvo mm, imelo zagotovljeno svoje, pot, svoje potrebe, zato da bodo lahko nadaljevali z srednješolskim in pa univerzitetnim izobraževanjem. Eh, potem eh, nameravamo usposobiti tisoč, evropsk, eh, tisoč romu, eh, romskih posrednikov, ki, bo pomagali pri, eh, ki bodo pomagali romskim otrokom pri izobraževanju. Potrebno si je ogledati tudi povezavo med vprašanji izobraževanja in pa vprašanji lokalnih skupnosti. Naslednje leto, kako je bilo omenjeno na platformi o revščini, bo komisija objavila dvoje in sicer gre za prvič poročilo o izobraževanju zapostavljenih skupinah. Um, tukaj si bomo ogledali tudi vpliv konvencij um, Združenih narodov, učiteljih, kako bi lahko izobraževanje postalo bolj vseuključujoče. Drugo, želimo si ogledati široko paleto pristojnosti, eh, tako ko gre za formalne, kakor za neformalne eh, vsebine, kako so lahko ti bolj prožni in kako se lahko bolj odzivajo na potrebe ljudi. Eh, torej, da damo določeno težo tudi zunajšolskim dejavnostim oziroma neformalnemu izobraževanju. Kaj se tiče sredstev, bomo začeli pogajanje o naslednjih finančnem okviru. Ključna vprašanja, ki se jim mora ta posvetiti parlament in pa svet, je kako napraviti naše izobraževalne sisteme za bolj učinkovite. Tukaj gre za široko paleto dejavnikov. Um, ki vplivajo na prikrajšanost določenih skupin. To presega sektor izobraževanja, zato moramo vključiti tudi druge sektorje in pomembna je tudi regionalna razsežnost. To dobro veste zato, ker ste um, sami ustanovili program Komenijo se regijo. Eh, prejšnji teden je potekala konferenca na to temo. Eh, srečalo se več kot 200 predstavnikov iz tega programa in ti se ukvarjajo z osnovnimi izobraževalnimi vprašanji. Želijo zbližati šole in pa regionalne oblasti, druge sektore, kako šport, kako tudi občinski delavci, policija, gasilci. Imamo projekte Eh, za boj proti vandalizmu in tako naprej. Um, asocialno obnašanje, integracija. Gre za mm, širok nabor tem in tukaj obstajajo veliki potencijali za ukrepe na regionalni ravni. In kako sem že povedal, prej kot bomo posredovali, bolje bo. Um, Prepečevalni ukrepi so veliko boljši kot ukrepi zdravljenja. In eh, izobrazba dobiva vedno večjo tež, težo na evropski ravni, programi kot so Komenijo, programi strukturnih skladov in tako naprej. Vse to lahko igra zelo pomembno vlogo. Hvala, Adam. To, kar si povedal, je bilo zelo navdihujoče seveda komisija tukaj ne more delovati sama po sebi, odvisni ste od volje sveta. Svet včasih kaj podpre, pa potem nujno tega ne izvaja v realnosti in upam, da bo komisija pritisnila na njih. Sedaj pa spet v Nemščini. Govornikom in govornicam se prisrčno zahvaljujem, da so bili danes z nami. Žal mi je, da ni bilo prisotnih več poslancev, ampak gre pač za to, da imamo tudi številne druge obveznosti. Zahvaljujem se za zanimivo razpravo. In, um, Prav gotovo bomo danes omenjene vsebine upoštevali pri našem delu, to še naprej obravnavali in skušali bomo doseči tudi rezultate, ki jih bomo potem skušali um, utepti v glave nacionalnih uh, izobraževalnih ministrov in uradnikov. No, vi ste veliko prispevali k temu in zato se vam zahvaljujem. Točko 12 smo že opravili, točka 13, točka razno. Imam dokaj za pripomniti po to točko, ne, potem pa. Točka 14. Naslednje zasedanje imamo 15. in 16. junija. Um, zahvaljujem se tolmačem in zaključujem današnjo sejo.